oznanili v skladu s previlom 231.4. Eh, nismo eh, prejeli nobenih eh, zahtev po spremembah in zaradi tega je popravek sprejet. Pravilo 105 odstavek 6.